To lahko na primer v ključu osvoja nacionalna pravila in tako presežejo minimalne zahteve. Hvala. Grazie, komisarjo. Komuniko di aver... Hvala, gospod komisar. Prejeli smo torej predlog resolucije, razprava je zaključena, glasovali bomo jutri ob 12. Na dnevnem redu imamo sedaj vprašanje za ustni odgovor za komisijo in sicer v zvezi z odpornostjo na antibiotike. Besedo predajam avtorju vprašanja gospodu De Castro za pet minut. Gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Danes imamo zelo dobro priložnost za to, da da se eh, lotimo pomembnega vprašanja in sicer odpornosti antibioti, na antibiotike. To velja predvsem za živali. Približno 50 odstotkov antibiotikov v Evropi je predpisanih za uporabo na živalih. Če so predpisani na pravilen način, potem so koristni, zato ker zagotavljajo zdravje in dobrobit živali. Tako da ne gre za to, da bi kakorkoli bili bitko proti uporabi antibiotikov za živali. Želimo pa, da bi komisija zagotovila bolj ustrezno uporabo antibiotikov, zato da se zmanjša tudi odpornost bakterij pri živalih. 5. maja je Evropski parlament v svoji resoluciji o vrednoti in oceni akcijskega načrta za zaščito dobro počutja živali pozval komisijo, da odgovorno obravnava težavo z odpornostjo na antibiotike pri živalih. Še posebej smo komisijo pozvali, naj zbira in analizira podatke o uporabi veterinarskih proizvodov, vključno z antibiotiki, zato da bi zagotovila učinkovito uporabo takšnih proizvodov. Od tega je minilo eno leto in v imenu odbora za kmetijstvo, ki mu predsedujem, komisijo prosim, da nam pove, kakšne pobude je sprejelo na tem področju. To vprašanje ima namreč lahko posledice tudi na zdravje ljudi. Gospod komisar, zanima me, kako bo komisija začela izvajati praktične ukrepe ali bo zbirala in analizirala podatke v zvezi z uporabo antibiotikov, ali namerava sprejeti kakšen instrument za to, da bi se preprečile bolezni pri živalih. Ali boste kaj storili tudi v zvezi z vse večjo pojavnostjo bolezni in vse večjo uporabo antibiotikov? Ali nameravate prepovedati uporabo kostne moke za prehrano živali skladno z znanstvenim odborom v okviru odbora za veterinarske vprašanja. 12. aprila smo o tem že razpravljali, jutri bomo o tem glasovali, to vprašanje smo obravnavali več mesecev in res bi se rad zahvalil kolegice Polson, ki je delovala kot poročevalka v senci. Hvala lepa vsem političnim skupinam, ki so sodelovali pri pripravi tega skupnega besedila, o tematiki, ki bo verjetno bistveno vplivala na konkurenčnost tega sektorja. Zauziti je treba horizontalen pristop in predvsem pokazati skupno voljo. Hvala. Grazie, pred... Hvala, gospod predsednik odbora. Sedaj pa dajem besedo komisarju Andorju. Izvolite. Like underline... Hvala. Najprej želim povdariti, se komisija zaveda, kakšno grožnjo predstavlja za javno zdravje odpornost na antibiotike pri živalih in je zaradi tega tudi zaskrbljena. Če vam odgovorim na prvo vprašanje. Leta 2009 je Evropska komisija, Evropska agencija za zdravila prosila, da začne zbirati primerljive podatke o uporabi antibiotikov pri živalih. Podatki o SVAK so se začeli v tretji četrtini leta 2009. Agencija EMA sodeluje z državami članicami EU, agencijami in ustreznimi zainteresiranimi strmi, da bi razvili sistem. Rezultati podatkov, izvedeni v, oziroma pridobljeni v desetih državah, bodo na voljo k malu. Cilj je razširiti sistem zato, da bi vključevali vse države članice. Nadaljni cilj je, da bi imeli bolj podrobne podatke, naprimer na ravni vrst živali. Zakaj potrebujemo te podatke? Podatke potrebujemo zato, ker želimo prevzeti pristop, ki bo temeljil na znanosti. Šele tako bomo lahko ocenili, kakšno grožnjo dejansko predstavlja odpornost na antibiotike pri živalih. Drugo vprašanje. Zagotavljam vam, da se komisija zaveda, da za rešitev tega problema potrebujemo več disciplinski pristop. Zato sodelujemo z državami članicami, agencijami in drugimi zainteresiranimi stranmi na zasedanih ali drugačnih stikih. Pri Odpornosti na antibiotike sodelujemo predvsem z Evropskim centrom za bolezni in preprečevanje, Evropsko agencijo za varno živil, Evropsko agencijo za zdravila in referenčni laboratori za odpornosti na antibiotike. Komisija pripravlja petletno strategijo. V strategiji bomo imeli holističen pristop in konkretne predloge za to, da bi rešili problem odpornotenja antibiotike tako pri živalih kot tudi pri ljudeh. Imeli bomo sklepe in na podlagi sklepov razprave bomo ukrepali naprej. Pripravljamo pravila za veterinarske in zdravstvene oziroma medicinske izdelke in razprave o tem prav tako potekajo. Nova orodja za boj proti odpornosti na antibiotike so v pripravi, naprimer možnost za presojo učinka. Glede na zbrane dokaze se bo komisija odločila, kako postopati naprej. Naš cilj je, da bi 18. novembra predstavili svoje predloge, to je Evropski dan za antibiotike. Hvala. Grazie, komisarjo. Ora la parola agli... Hvala lepa, gospod komisar. Sledijo govorniki v imenu političnih skupin. Začenjamo s skupino EPP za dve minuti. Kolegica Jegle. Hvala, gospod predsedujoča, gospod komisar. Uh, Najprej se zahvaljujem predsedniku našega odbora za kmetijstvo, gospodu De Castro, za njegovo pobudo in za vprašanje komisije v zvezi s to pomembno temo. Gospod komisar, ko sem vas eh, poslušala, eh, naj vas najprej prosim, da preidete iz teorije v prakso, kajti mislim, da eh, je konec koncev potrebno narediti nekaj realnega, nekaj stvarnega. Odpornost na antibiotike je resno vprašanje in v zvezi z živinorejo smo o tem v preteklosti premalo govorili. Protimikrobna sredstva so pri ustrezni uporabi nedvomno učinkovit instrument, ki pomaga našim živinorejcem, da ohranjajo zdravje živali in zagotavljajo njihovo dobro počutje da bodo antibiotiki tudi v prihodnje učinkoviti in da jih bomo lahko učinkovito uporabljali v boju proti boleznim, tako živali kot ljudi, pa je potreben usklajen pristop na ravni skupnosti. Prejšnji teden smo v odboru za kmetijstvo zelo intenzivno obravnavali to temo. Skupaj smo pripravili eh, resolucijo in z veliko večino eh, Eh, samo dvema glasovama proti smo resolucijo tudi potrdili. Eh, sodelovali smo s poročevalci iz eh, vseh političnih skupin in na podlagi tega smo prišli do zelo uravnoteženega besedila. In upam, da bo tako ostalo tudi jutri na glasovanju. Poročilo je uravnoteženo, upošteva tako zdravje živali, kot tudi problematiko odpornosti na antibiotike, ravno tako pa uh, ima pred očmi tudi gospodarsko plat delovanja živinorejcev. Zato se še enkrat zahvaljujem vsem iz odbora za kmetijstvo, predvsem gospe Palson za zelo dobro sodelovanje. Eh, strani komisije si želim eh, predvsem dejavnosti in vsem najlepša hvala za pozornost. Hvala lepa, sedaj pa v imenu skupine SND gospod Kapula Santo za eno minuto gospa predsedujoča komisar kolegice in kolegi rezultati tega da pri zdravljenju živali uporabljamo antibiotike so znani seveda pa so vedno bolj zaskrbljujoči gre za področje kjer imamo že stroga pravila in evropski parlament sedaj to preučuje če si ogledamo posebne pobude na primer vzpostavitev omrežja za zbiranje podatkov, to je v redu, vendar nismo še storili dovolj. Ni dovolj, če imamo samo mehanizme spremljanja. Potrebujemo prave, dejanske ukrepe, ki so potrebni. Zbiranje podatkov je sicer potrebno, ampak vse skupaj je treba vključiti v svežen ukrepov, ki bo dejansko v praksi zagotavljal rezultate. Odbor za kmetijstvo, podpira najpomembnejše predloge, ki so bili vključeni v ta predlog, zato bi morala komisija preučiti te možnosti, kako bi lahko zaščitili javno zdravje in da bodo izdelki živali iz Evrope kar najboljše kakovosti. Hvala. Polsen. Hvala lepa za skupino Alde, gospa Polsen, za dve minuti in pol. Tak, fru ordförande, ok, herr komisionar. Hvala lepa, gospa predsedujoča komisar, kolegice in kolegi. Mislim, da smo v odboru za okolje oziroma za kmetijstvo opravili izjemno dobro delo. Redko se strinjamo v tako, obsežen, v tako velikem obsegu, kot smo se v zvezi s tem. Odpornost na antibiotike je največja nevarnost za zdrave živali in za zdrave ljudi. Včasih so bile bolezni najpogostejši vzrok smrti med mladimi in otroci in tudi živali. Ne smemo pozabiti, da so živali in ljudje vsi živali v tem kontekstu. Vsi imamo enake obramne sisteme in vsi smo občutljivi na zunanje dejavnike. Če smo naprimer pod stresom, se naš obramni sistem poslabša, zato potrebujemo antibiotike, da se borimo proti bolezni. O tem smo razmislili in to smo upoštevali, ko smo govorili o človeških zdravilih, zdravilih za ljudi, sedaj pa smo ugotovili, da če ne bomo imeli antibiotikov kot orožje, potem se bomo vrnili v čas svojih pradedov. Bolezni, ki se nam sedaj zdijo nekaj nepomembnega, bi lahko spet postale smrtno nevarne. Tukaj ne govorimo o ne, nečem enostavnem, zato tega vprašanja ne smemo jemati zlahka in izjemno zadovoljna sem, da smo se ga lotili. V tej resoluciji pogrešam določene podrobnosti. Želela bi si tudi, da bi kaj zapisali drugače. Ne gre pa za to, da vse zapišemo točno tako, kot je treba, ampak da začnemo izvajati proces. Upam, da bo komisija začela to izvajati in da bomo jutri dobili pozit pozitivno odgovor. Per il gruppo ECR, l'onorevole Ashworth, per due... Hvala lepa, kolega Ashworth, v imenu skupine ECR, naslednji. Uh, chairman, thank you very much. Hvala, gospod predsedujoča. Uh, issue up. Uh, Hvala predsedniku odbora za kmetijstvo, da je upozoril na to vprašanje. Strinjam se z njegovo zaskrbljenostjo nad odbornostjo nad antibiotike pri živini. Strinjam se, da moramo biti vedno bolj zaskrbljeni, kajti pojavljajo se dokaze o tem, da se to prenaša tudi na ljudi in učinkovitost nekoč eh, zelo dobrih antibiotikov je bistveno upadla in s tem eh, je ogroženo tudi človeško zdravje. Eh, podpiram torej namen avtorja, ravno tako pa se strinjam, da je prvi korak to, da sodelujemo z agencijami in farmacevtsko industrijo in da ustrezno vrednotimo problem. Naj pa povem, da v nasprotju z večinskim mnenjem to ni eh, problem, ki je nastal izključno zaradi intenzivnega kmetijstva. Eh, uporaba antibiotikov je skupno vsem kmetijam, velikim in majhnim. Lahko povem tudi, da večino današnjih proizvajalcev je uh, vertikalno integriranih z predelovalno uh, industrijo in da je preventivna raba antibiotikov večinoma prepovedana v okviru zagotavljanja kakovosti. Jasno pa je, da moramo imeti določen nadzor nad kakovostjo in zelo me zanima, kakšne bodo podrobnosti komis eh, strategije komisije. Eh, bi pa tukaj izpostavil tri točke. Najprej, vse mora temeljiti na trdnih znanstvenih dokazih. Eh, drugič, ukrepi, ki se bodo uveljavljali, morajo biti sorazmerni in pa tretjič, ti ukrepi ne smejo pon, za, za seboj potegniti dodatne regulative in dodatnih stroškov in obremenitev za ta sektor. Hvala. Hvala lepa za skupino zelenih. Kolega Hojsling za dve minuti. Dibe, kolegin in kolegi. Dragi kolegi in kolegice. Tema je zelo resna in je izredno pomembna ne samo za prihodnost živinoreje, ampak tudi za človeško zdravje. In to je nekaj, na kar moramo vedno znova upozarjati. Ne gre za vprašanje, ki bi zadevalo zgolj odbor za kmetijstvo. Tisto, kar manjka in to se je jasno pokazalo, so podatki. Če samo deset držav eh, ponuja podatke, je to premalo in eh, tega se je potrebno lotiti in zagotoviti ustrezen nadzor. Gre za eh, temo, ki eh, se ne eh, obravnava dovolj, kar zadeva intenzivnost kmetijstva. O tem je potrebno govoriti in eh, tukaj se je, potreb, se je mogoče tudi odzvati. Pri eh, preoblikovanju kmetijske politike lahko zahtevamo eh, vrsti živali ustrezno obravnavo, lahko se osredotočimo na bolj odporne vrste in eh, lahko se osredotočimo tudi na to, da je pač preventiva boljša od kurative. Potrebujemo dolgoročni eh, načrt, s katerim bomo zmanjšali antibi uporabo antibiotikov v živinoreji. E, Ključno logo tukaj imajo živinorejci in eh, drugi, ki delajo v živinoreji. In eh, tisto, na kar se moramo tukaj osredotočiti, je, da do, do odpornosti na antibiotike prihaja neposredno preko hrane in tukaj je potrebno imeti pred očmi predvsem zdravje evropskega prebivalstva. Torej, nujno je potrebno ukrepati in dejstvo, da se 50 odstotkov antibiotikov uporablja v živinoreji, je bistveno, eh, torej ta številka je bistveno previsoka. Priti mora do znižanja, to bo v interesu tako živinoreje kot javnega zdravja. Hvala lepa, sedaj bodo dobili besedo še preostali prijavljeni govorniki. Najprej kolega Nikolesko za dve minuti. Vam utrujem, domno prešedite. Uh, ziua mondială a sănătății. Najlepša hvala. Svetovni dan zdravja 7. aprila je imel letos za temo odpornost na antibiotike kot grožno svetovnemu zdravju. V Evropi 25 tisoč ljudi vsako leto umre, ker niso eh, zaradi odpornosti na antibiotike. Eh, hrana živalskega izvora je mora biti vzrok za to odpornost in zato je ta resolucija, o kateri danes razpravljamo, tako pomembna. Ključna beseda tukaj je previdnost. Ne gre za to, da bi bilo kaj narobe z antibiotiki kot takimi, ampak eh, težave imamo z njihovo uporabo. Antibiotikov ne smemo eh, demonizirati, moramo pa jih previdno uporabljati tako pri ljudeh kot živalih. Resolucija predlaga, da bi bolje obveščali kmete in živinorejce in to bi morali čim prej začeti uresničevati. Kar pa zadeva uporabo antibiotikov kot dodatkov živalski krmi, eh, glede te teme se je potrebno zediniti na mednarodni ravni. Nedavna študija kaže, da v ZDA skoraj polovica mesa v trgovinah, ki je bila testiranega, eh, vsebuje bakterije, ki so bile odporne vsaj na tri vrste antibiotikov. To kaže na široko uporabo antibiotikov v živinoreji. In eh, evropski kmetje so vsi ti tega, da so edini, ki, sled, ki spoštujejo pravila in zaradi tega izgubljajo dobiček. Hvala. Hvala lepa. Kolegica Rodo, za eno minuto. Gospa predsedujoča, gospod komisar, spoštovani kolegi in kolegice narediti moramo vse, da preprečimo nadaljno odpornost na antibiotike, glede tega se vsi strinjamo. Odgovorna uporaba antibiotikov v humani medicini uh, uh, pa se mora povezati tudi z podobnim ravnanjem v veterini in tukaj je ključno ukrepanje na evropski ravni. Ne smemo dovoliti, da bi še naprej samo v Evropski uniji vsako leto 25 tisoč ljudi umrlo zaradi infekcij z odpornimi povzročitelji. Eh, nikakor se antibiotiki ne smejo uporabljati rutinsko ali preventivno. Zagotoviti je potrebno, da se v vseh državah članicah antibiotiki uporabljajo odgovorno. Ključno je, da se v živinoreji naredi vse za to, da bodo eh, živali vse vse življenje čim bolj zdrave, kajti eh, to je ključno za to, da se izognemo uporabi antibiotikov v živino reji. Krma živali tukaj igla ključno vlogo, enako pa velja za samo vzrejo. Odprti moramo biti za alternativne metode, kot je naprimer uporaba homeopatije in drugih oblik terapije pri živinoreji potrebujemo več raziskav in znanja o teh alternativnih metodah. Hvala. Grazie, Hvala lepa. Gospod Gerbrandi za minuto in pol. Danke, voorzitter, meneer de commissaris. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Pri nas na nizozemskem smo svetovni prvaki ne v nogometu, ampak smo največji porabniki antibiotikov in to ima posledice ne samo za nizozemsko, ampak za celotno Evropo. V Evropi 25 tisoč ljudi umre zaradi odpornosti na antibiotike vsako leto. Tudi pri piščancih je veliko eh, odpornosti pri bakterijah. Eh, celo v zelenjavi so bile odkrite bakter, tovrstne bakterije zaradi uporabe gnojil. To lahko spremenimo s strogimi pravili, s strogimi ukrepi. Lahko dosežemo eh, zdravo živino, ne da bi uporabljali antibiotike. Komisija pravi, da bo oblikovala nove predloge in da jih bo predložila novembra in leta 2012. Sam pa bi želel, da bi komisija to obravnavala prednostno. Gre za nujno temo in ne smemo vsega prepustiti državam članicam, ki tukaj ukrepajo bistveno prepočasi. Hvala lepa, sedaj pa postopek HDI, kolegica McGuinness. Thank you, Madam President. Hvala, predsedujoča. Jasno je, da se tudi preko strankarskih meja strinjamo eh, glede problematike odpornosti na antibiotike, ampak glede na to, da komisija pravi, da imamo podatke iz desetih držav članic, ki pa še niso na voljo, res govorimo o eh, problemih, o katerih nimamo podrobnih dejstev in te informacije nujno potrebujemo. Eh, želela bi si podatke o tem, koliko antibiotikov se v državah porabi glede na eh, število glav živine, zato da bomo lahko eh, stvari primerjali, ne zato da bomo kazali s prstom na koga, ampak da bi državam, ki uporablja preveč antibiotikov, omogočili, da izboljšajo svoje prakse. V tej razpravi je potrebno dejati Eh, tudi, da eh, kmetje ne uporabljajo antibiotikov kar tako, ampak takrat, kadar so živali bolne, antibiotiki so dragi in jih ne uporabljajo eh, tako pogosto, kot živalim dajo piti. Torej potrebujemo podrobne podatke, pričakujemo strategijo, ki naj bi prišla novembra in upam, da ta problem. Eh, ne bo v mestnem času preveč prizadel zdravja živali in ljudi. Hvala lepa, kolega Jar. Pročevalka, predsedniku našega odbora sem izredno hvaležen, da je uvrstil to temo na dnevni red. Uporaba antibiotikov pri živalih, tukaj so prednosti in slabosti zelo blizu tisto, kar živalim pomaga ozdraveti, lahko istočasno predstavlja veliko grožno za ljudi. Ampak tukaj potrebujemo predvsem znanstven pristop, kajti uporaba antibiotikov pri živalih bo tudi v prihodnje potrebna. Po drugi strani pa se moramo zavedati, kakšno nevarnost to pomeni za človeka in to prepričati preprečiti. Eh, ravno to poskušamo zapisati v tem poročilu. Upam, da bo komisija upoštevala zahteve in želje parlamenta in kot je že bilo večkrat rečeno, predvsem potrebujemo analizo trenutnih razmer in to v vseh državah članicah. V interesu živali, v interesu evropskega kmetijstva in predvsem v interesu državljanov in državljanov in državljank Evropske unije. Mikolasik. Hvala lepa, gospod Mikolašik. E, e, e, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospe in gospodje. Opozoril bi na nekaj, kar je skupno humani in eh, medicini in eh, veterini. Vsi mikrobiološki kongresi, ki govorijo o odpornosti na antibiotike pri ljudeh, Eh, govorijo o stafilokoku in o odpornosti na uh, eh, nan. V človeški medicini ni več antibiotika, ki bi bil učinkovit v boju proti tem stafilokoku. Nič več ne deluje. Kako je prišlo do tega? Eh, preprosto zato, ker je bilo bistveno preveč antibiotikov neodgovorno uporabljenih pri živalih. Na tone antibiotikov se uh, Eh, daje živalim eh, zaradi preventive. Eh, meša se jim antibiotike v krmo in na ta način se povzroča tudi odpornost pri ljudeh. Ljudje se na ta način ne morejo več boriti proti infekcijam, ki jih morda dobijo v bolnišnicah. Komisija torej mora zbirati podatke in Eh, mora spodbujati tudi eh, raziskave, ki bodo na, odkrile nove antibiotike in s tem rešile človeška življenja. Paška. Hvala lepa, kolega Paška. Hvala za slovo, važna pani eh, predsedajuca. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Uporaba proizvodov farmacevtske industrije pri živilih Eh, je eh, način, kako marsikatera snov pride v človeški organizem. Uporaba tovrstnih proizvodov v kmetijstvu je nekaj, kar je potrebno podrobno spremljati. In eh, res potrebujemo podrobne analize za to, da bomo lahko ugotovili, kakšen, kako to vpliva na človeško življenje. na ta način bomo eh, bolje ocenili tudi, kakšne možnosti nam prinaša nove metode in tehnologije. Zavedati se moramo grožnje, ki jo predstavljajo antibiotiki, ampak seveda v širšem kontekstu. Grazie, la parola ora al commissario Andor. Hvala lepa, sedaj pa besedo dobi komisar Andor. President, uh, honorable members, the... Hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Novembra bomo predstavili strategijo v zvezi s tem vprašanjem in v strategiji boste našli tudi več zamisli v zvezi s tem, kako bi lahko države članice deležniki reševali ta vprašanja. Nekatere države že imajo zakonodajo na tem področju, druge je še nimajo. Pomembno je, da si zagotovimo ustrezne instrumente za reševanje teh vprašanj. Strinjam se z vami, ko pravite, da tu ne gre samo za vprašanje živinoreje. Pomembno je, da se zmanjša odpornost mikrobov na antibiotike. Mislim, da bi morali zagotoviti več kampanj osveščanja v zvezi s tem vprašanjem. Uh, prvi vrsti pa moramo zbrati več podatkov, zato da bomo stvari bolje razumeli. Države članice so pokazali interes za to, da posredujajo podatke, ki jih imajo na voljo, kar je spodbudno. Res je, da imamo na voljo tudi okvirno časovnico, trenutno delo že poteka, ocenjujemo učinek posameznih veterinarskih pravil, ko gre za uporabo zdravil. Že prej sem omenil da bomo leta 2012 pripravili tudi zakonodajne akte. Komisija ceni prispevek parlamenta in se seveda veseli nadaljnega sodelovanja s parlamentom, državami, članicami in vsemi deležniki iz vseh sektorjev. Naš skupni cilj je, da zavarujemo zdravje državljanov posod v Evropi. Hvala. Grazie, Hvala lepa, gospod komisar. Prijela sem predlog za resolucijo. Razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri ob 12. Zasedanje se nadaljuje jutri.